Pilar, tega nisem razumela. Se upravičujem, pravi predsednica. 598 za, proti, vzdržani, sprejeto. 599 za, proti, vzdržani, sprejeto. 600 za, proti, vzdržani, sprejeto. 601 za, proti, vzdržani, sprejeto. 602 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto, 603 za, proti, vzdržani, sprejeto, 604 za, proti, vzdržani, sprejeto, 605 za, proti, vzdržani, sprejeto, 606 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 607 za, proti, vzdržani, sprejeto, 608 za, proti, vzdržani, sprejeto, 609 za, proti, vzdržani, sprejeto, 610 za, proti, proti vzdržani sprejeto, 611 za, proti vzdržani sprejeto, 612 za, proti vzdržani sprejeto, 613 za, proti vzdržani sprejeto, 614 za, proti vzdržani sprejeto, 615 za, proti vzdržani sprejeto, 616 za, proti vzdržani sprejeto, 617 za, 617 in 618 za, proti vzdržani sprejeto. 619 za, proti vzdržani sprejeto 620 za, proti vzdržani sprejeto 621 za, proti vzdržani sprejeto 622 za, proti vzdržani sprejeto 623 za, proti vzdržani zavrnjeno 624 za, proti vzdržani sprejeto 625 za, proti vzdržani sprejeto sprejeto. 626 za, proti, vzdržani sprejeto. 627 za, proti, vzdržani sprejeto. 628 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 629 za, proti, vzdržani sprejeto. 630 za, proti, vzdržani sprejeto. 631 za, proti, vzdržani sprejeto. 632 za, proti, proti vzdržani, sprejeto 633 za, proti vzdržani, sprejeto 634 za, proti vzdržani, sprejeto 635 za, proti vzdržani, sprejeto 636 za, proti vzdržani, sprejeto 637 za, proti vzdržani, sprejeto 638 za, proti vzdržani, sprejeto 639 za, proti vzdržani, sprejeto 639 za, proti vzdržani sprejeto, 640 za, proti vzdržani sprejeto, 641 za, proti vzdržani sprejeto, 97 za, proti vzdržani sprejeto, 100 in drugi predlog spremembe za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe dve poročevalca za, proti vzdržani sprejeto, 4 za, proti vzdržani sprejeto, vzdržani zavrnjeno, 5 za, proti vzdržani sprejeto, 3 za, proti vzdržani sprejeto, 6 za, proti vzdržani zavrnjeno. 102, oprostite, 10, dva dela, prvi del. Predsednica se popravlja 102, dva dela, prvi del, za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. 103 za, proti, vzdržani, sprejeto. 104 za, proti, vzdržani, sprejeto. 105 za, proti, vzdržani, sprejeto. 106 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 111 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 10 za proti vzdržani sprejeto. 112 za proti vzdržani sprejeto. 11, 12 skupaj za proti vzdržani sprejeto. 113 za proti vzdržani zavrneno. 114 za proti vzdržani sprejeto. 115 za proti vzdržani sprejeto. 116 za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. 117 in 118 za proti vzdržani sprejeto. 121, 122 in 123 za proti vzdržani sprejeto. 126 za proti vzdržani sprejeto. 127 za proti vzdržani sprejeto. 14 za proti vzdržani sprejeto. 6 za proti vzdržani sprejeto. 15 za dva dela. Prvi del za proti vzdržanje sprejeto. Drugi del za proti vzdržanje zavrnjeno. 129 za proti vzdržanje sprejeto. 16 za proti vzdržanje sprejeto. 134 za proti vzdržanje zavrnjeno. 135 in 136 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 1 za, proti vzdržani sprejeto. 138 za, proti vzdržani sprejeto. 21 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 2 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa še končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Votazione chiusa.

Sedaj pa še za pogajanja, pogajalski mandat, glasujemo. Torej, glasujemo glede pogajalskega mandata. Dovete votare, la votazione è aperta per le negozioni. Glasovati morate. Glasovanje še poteka za pogajalski mandat, še nekaj glasov manjka. Nessuno vuole più votare. Ah, stanno arrivando, sì. Avete votato? Kdo? Prosim, ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 50 za, en proti, dva vzdržana. Čestitke. Sedaj pa naslednje glasovanje.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 Tako. Sedaj prehajamo na poročilo gospoda Kramerja. Predlog spremembe ena za. Proti. Vzdržani sprejeto. Dve za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog tri. Se upravičujem, pravi predsednica. Nekoliko zmedena sem. Predlog spremembe dve. Dva dela. Prvi del. Za. Proti.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 zavrnjeno. Drugi del je zavrnjen. Kompromisni predlog 3. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo imeli 35. Za, proti, zavrnjeno. Predlog smo imeli 9. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 9 poročevalca za proti, vzdržani, sprejeto. 10. Proračun za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 47. Preverjamo predlog spremembe 10 odbora za proračun. Glasujemo. Votazione chiusa. Konec glasovanja. 36 za, 17 proti, sprejeto. 47. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 11. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 7. 13. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 7. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 14. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdržani sprejeto 51 za, proti vzdržani zavrnjeno. 15 za, proti vzdržani sprejeto. 52 ustni predlog spremembe za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 16 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 5 za, proti vzdržani sprejeto. 59 za, proti vzdržani sprejeto. Preverjamo elektronsko, torej 59. Glasujemo. Aperta. Eh, C'è un, eh, un socialista di troppo. Es, eh. de, prego. En glas preveč pri SND. Votazione chiusa. Konec glasovanja. 24 za, 28 proti. Zavrnemo. Kompromisni predlog 6. kompromisni predlog 6. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 63. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo. 63. Elektronsko glasujemo. Check sul 63. Si apre la mia scusa. Ah, sì. Konec glasovanja. 31 za, 20 proti, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 66 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno 67 za, proti vzdržani, zavrnjeno 68 za, proti vzdržani, zavrnjeno 69 za, proti vzdržani, zavrnjeno 19 za, proti vzdržani, sprejeto 70 za, proti vzdržani, zavrnjeno 20 za, proti vzdržani, zavrnjeno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 proti, vzdržani, spre, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo drugi del. Glasujemo. Gre za 71. predlog svojim, drugi del. Konec glasovanja. 28 za, 26 proti, sprejeto predlog spremembe 21 za proti vzdržani sprejeto. 73 za proti vzdržani zavrnjeno. 22 za proti vzdržani sprejeto. 3 za proti vzdržani sprejeto. 4 za proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sem imel 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem imel 5 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. 30 za proti vzdržani zavrneno. 6 prvi del za proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti vzdržani. Mislim, da je bilo zavrneno, vendar pa bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Drugi del. Thank you mutazione chiusa. Konec glasovanja. 27 za, 27 proti. Zavrnjeno torej. Predlog spremembe 31 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 32 za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 7 za, proti vzdržani, sprejeto sprejeto. Tako, sedaj glasujemo o celotnem besedilu. Elektronsko glasujemo. Votacione chiuse. Konec glasovanja. sedeminštirideset za, šest proti, nihče vzdržan, čestitke poročevalcem. Hvala lepa kolegom za vaše sodelovanje pet minut odmora za tiste, ki želijo oditi iz dvorane, potem pa bomo nadaljevali z našim delom. questo non funziona. Allora ricominciamo i lavori. Tako, nadaljujemo z našim delom. Sedaj imamo poročila, poročilo gospoda Tošenovskega. Prosim, beseda je vaša. Eh, kolegove, kolegini. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane kolegice in kolegi. predlog smo že obravnavali, imeli smo tudi predstavitev. In danes lahko potem nadaljujemo z našo razpravo. Štiriinpetdeset prelogov sprememb smo dobili in sporočevalci v senci smo pripravili sedemintrideset kompromisnih predlogov sprememb. nekatere spremembe so bolj jezikovne. Veliko predlogov spremem podpirajo vse politične skupine. Izpostavili smo naše prednostne naloge, poznate jih, ker smo o tem že kar nekajkrat govorili. Gre za cilje digitalne agende. in te cilje lahko prevzamemo, kajti pomembno je, da Evropa izpolni te cilje, če želimo stati konkurenčni globalno gledano. Zato moramo poskrbeti za to, da bo tehnična raven, kar se da visoka, zato da bomo zagotovili konkurenčnost evropskega gospodarstva in bomo poskrbeli za to, da se industrija ne bo odselila iz Evrope zahtevamo dostop do visoko hitrostnega interneta in to mora biti omogočeno tudi vsem gospodinstvom, vsaj kar se da veliko gospodinstvom. Ta projekt bi naj bil prednostno financiran in ravno to želimo doseči z našim besedilom, tako da bodo vsi, ki si to želijo, tudi dobili možnost dostopa do visokohitrostnega interneta. Poskrbeti je potrebno za prožnost in raznolikost projektov. Pogoji se po državah članicah razlikujejo. Veliko držav članic je že dobro pripravljenih in eh, so na zadostni tehnični ravni, nekatere države morajo še kaj postoriti, kakorkoli že, moramo ostati tehnološko neutralni. Pomembno je, da bomo imeli ustrezno tehnično podlago in da bomo sredstvo namenili najboljšim projektom. Tehnična raven mora biti znatno povišena in moramo doseči to, da bomo podprli projekte, ki bodo dosegli najboljše rezultate. Potrebno je preveriti tudi vprašanje popraševanja. Niso pomembne samo potrebe, trenutne potrebe potrošnikov. Vprašanje je širše. Potrebno je zagotoviti hitrejši dostop in to bo vedno bolj pomembno. ne moramo izhajati samo iz trenutnega stanja glede popraševanja razvoja. Na tem področju se odvija zelo hitro. To velja tudi na globalni ravni. To, kar je bilo pred pol leta aktualno, je lahko danes že zastarelo. Zato se moramo resnično usmeriti v prihodnost, se pripraviti na prihodnost in pričakujemo lahko zelo hiter razvoj. Rad bi se zahvalil kolegom in kolegicam, kolego Hökmarku, kolegici Trautmann, kolegici Anders Dotter. Podprli so me pri mojem delu in resnično smo se izčrpno pogovorili o nekaterih temah. Z vašimi prispevki je to besedilo postalo boljše, bolj vsebinsko, poskušal bom zajeti še nekatere tehnične podrobnosti, da bomo lahko potem o tem glasovali. Glasovanje je predvideno za 5. Eh, november, potem bo verjetno to januarja na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Grazie a lei, kolega. Hvala lepa, spoštovani kolega. Sedaj pa poročavati v senci. Gospod Hrkmark najprej. Thank you very much. Um, Hvala lepa. Najprej zahvala in čestitke gospodu Tržanovskemu, kajti njegovo poročilo je po mojem mnenju takšno, da predstavlja najpomembnejše zadeve, ki jih moramo storiti. To je, da bodo naši cilji eh, bolj natančni. O zelo veliko teh vprašanj smo že govorili, o težavah, s katerimi se soočamo glede širokopasovnega interneta. Skrbi me in mislim, da to mora biti v ozadju naših razprav in sprejemanja odločitev, da če je največji del najbolj dinamičnega razvoja povezan z internetom in če se to ne dogaja v Evropi, potem je to zaskrbljujoče. Južna Koreja, eno od azijskih hitrorastočih gospodarstv, je v vodstvu na tem področju. Lahko pa tudi potem vidimo, da Južni Koreji sledijo Združenje Arabske Emirati, Hongkong, Japonska in Tajvan. To je majhen eh, del gospodarstva, lahko rečemo, vendar pa to je znak, to je vzorec razvoja, ki je velik izziv za nas v Evropi. Tvegamo, da ne bomo več številka ena, morda tudi ne številka dve, morda bomo številka tri ali štiri. Kar se mene tiče, spoštovani kolegi, ne gre za hitrost ali široko pasovno zmogljivost, gre za razvoj novih storitev. Še ne dolgo tega smo bili zadovoljni, da smo imeli možnost pošiljati elektronska sporočila. In ne vem, ali se kolegi spomnite, ko smo imeli ozadje tega ekrana eh, zeleno in so bile črke rumene. To je bilo čudovito. To so bile drugačne storitve, kot smo jih vajeni danes. večja zmogljivost, več storitev se bo hitro razvijalo. In zelo me je presenetilo dejstvo, da so na japonskem testirali optične kable. ki pošiljajo 14 bilijonov na sekundo. To je seveda razumljiva številka, težko razumljiva številka, vendar pa lahko rečem, da je to zelo veliko. 14 bilijonov. Bito. To je torej seveda zelo tisočkrat več kot je gigabajt. Ne vem seveda, ali bo to običajna eh, zadeva, ali bo tako potekalo vse skupaj, vendar pa spreminjamo meje in tehnologijo in to vaš čas. Kar se mene tiče, je pomembno, da ko si zadajamo cilje za naše prihodnje dejavnosti v Evropi, da razmišljamo o letu 2020 in ne o letu 2012. To, kar je dobro danes, bo zgodovina leta 2020. Potrebno se je samo ogledati, kako je bilo leta 2004 zelo hiter razvoj smo doživeli v takrat. In ne gre za zmogljivost z tehnološkega vidika, gre za razvoj storitev tega, kar lahko izvedemo. In to definira produktivnost, učinkovitost eh, naših gospodarstv. To področje je eno najbolj ključnih za konkurenčnost Evrope, za hiter razvoj naše države digitalnega, digitalnega gospodarstva in gospodarstva storitev. Prav tako pa to omogoča telekomunikacijskim podjetjem v Evropi, da prevzamejo pionirsko vlogo. Kar se tiče ciljev, mislim, da so kompromisi, ki jih je orisal gospod Ošenovski, dobri, vendar pa ne želim jih razvodeneti. Naj omenim tri razloge za to. Prvi. Naši cilji so sedaj povezani s kriteriji. To pomeni, da so cilji, ki si jih zadajamo, takšni, da bodo imeli posledice v realnem življenju. Če bomo imeli preniske cilje, bomo imeli prepočasen razvoj, če bomo imeli pre, če bomo imeli više cilje, bomo imeli hitrejši razvoj. Ko bomo povezali storitve in eh, porabo s kriteriji. In eh, moje stališče je jasno, naša odgovornost je, da zagotovimo, da bodo velika mesta in univerze imele najviše zmogljivosti globalno gledano. To je predpogoj za našo vodilno vlogo. Če si tega ne želimo, lahko znižamo cilje. Vendar pa mislim, da se vsi strinjamo glede tega. Prav tako menim, in to je moja druga pripomba sedaj, ko si zadajamo cilje, tudi opredeljujemo cilje za leto 2020. Razvoj, ki se ga letevamo danes, bo težko nadoknaditi čez 2-3 leta. Če bomo imeli preniske kriterije ali cilje, bomo eh, zaprti v nekonkurenčno infrastrukturo glede širokopasovnega interneta. In to že lahko vidimo v različnih delih Evrope tisti, ki so investirali v široko pasovnost, pa so si zadali pre nizke cilje, imajo težave. Ne govorim o podeželju, govorim o področjih s hitro gospodarsko rastjo in uh, z veliko gostoto. Cili so bili preniski in sedaj imajo premalo zmogljivosti. To potem omejuje razvoj priložnosti. Tretjič. Tudi to mislim, da je pomembno če si resnično želimo premustiti digitalni razkorak, če želimo biti dejavni na podeželju, ne smemo jih pustiti za sabo. 2015, 2017 in 2020. Zato mislim, da je pomembno, da s prožnostjo, ki jo je pokazal poročevalec, to tudi dosežemo, da se držimo ciljev. En gigabajt za eh, zelo poseljena področja in sto, ki pa je to za podeželje sicer, bo podeželje resnično zaostalo. Mislim pa, da mora biti prav tako povezano kot vsi ostali eh, svetom. Hvala lepa. Grazie. Katrin eh, Trotman, prego. Gospod Trotman. Merci beaucoup, madame la présidente. Voudrais, euh... Hvala lepa, gospod predsedujoča. tudi sama želim povedati, da cenim sodelovanje, ki smo ga imeli. Mislim, da smo odlično sodelovali. Vprašanje je zelo pomembno. Govorimo o pokritosti v Evropi, govorimo tudi o razvoju storitev. Govorimo pa tudi o tem, da bi prispevali v gospodarstvu in naredili nekaj za državljane v Evropi. Poskrbeti moramo za učinkovitost sistema. Brez tega bomo izpustili veliko priložnost za to, da zagotovimo višjo stopnjo konkurenčnosti. In še nekaj, je pomembno. Namreč poskrbeti moramo, da sredstev za nove tehnologije ali telekomunikacije v prihodnosti ne bo manj. Pri določenih točkah se strinjamo, pri določenih točkah se moramo še dogovoriti in pri določenih točkah moramo doseči sklepe. Kje se strinjamo? Predlog za skupino strokovnjakov, ki bo svetovala komisiji, tukaj smo dosegli soglasje. Mislim, da v zvezi z obsegom prestojnosti in tudi za izbiro sektorjev, odkudr bodo strokovnjake prihajali. Ustvarjati moramo sinergije med energetskim in prometnim sektorjem. Seveda moramo paziti, da ne bomo preveč presegli pristojnosti svojega odbora. Strinjamo se tudi, da bi vključili lokalne oblasti. Pri določenih točkah moramo še doseči soglasje, najprej kar zadeva cilje. Strinjam oziroma razumem cilje gospoda Hökmarka in tudi poročevalca. Evropska komisija pravi, da bo težko doseči cilje iz digitalne agende. Zato, če si bomo zastavili še bolj ambiciozne cilje, bomo prispevali k digitalni vrzeli. Poskrbeti moramo, da ne bomo izgubili zasebnih financ. Tega ne bomo mogli izvesti samo z javnimi sredstvi. Pomislekov je torej več. pomisleke imamo zato, ker preprosto nimamo zmogljivosti, da bi oblikovali pravo omrežje. Zato mislim, da bi odbor moral tukaj biti pozoren. Če naši cilji ne bodo povezani z geografsko realnostjo v Evropski uniji, potem ne bomo tako učinkoviti, kot bi morali biti. Tudi, kar zadeva povezave, moramo paziti, da bomo dosegli svoje cilje. Dobro bi bilo, če bi se posvetili tistim izdelkom, ki vključujejo prenose več kot gigabajt oziroma gigabit. tudi analiza pred izvedbo programa, tudi tukaj se strinjamo. Analizo je treba izvesti. Kako? Vseeno pa moramo mm, vedeti, da faza analiziranja ne sme trajati predolgo. Ne smemo preveč zavlačevati. Pomagati moramo z uvedbo zasebnih sredstev, kjer so zasebna sredstva potrebna. Posvetiti se moramo tudi telekomunikacijam, še posebej infrastrukturi in storitev. To je zelo pomembno področje. Prispevalo bo k konkurenčnosti Evropske unije, zato moramo natančno vedeti, kaj točno je treba tukaj storiti. Razmisliti pa moramo tudi o morebitnih dodatnih storitvah, ki bi jih lahko vključili. Dodati pa želim še en cilj. To je v skladu z horizontalnim poročilom. V zvezi s smernicami prav gotovo ne bomo dosegli dogovora. Dogovora ne bomo mogli doseči, če bomo imeli tukaj drugačne definicije, kot jih imamo v smernicah. Zelo pomembno je, da smo konsistentni. Ne smemo dopustiti protislovi med besedili. Upoštevati moramo tudi vlogo držav članic in drugih akterjev. Parlament bi moral pripraviti skupno stališče med različnimi odbori in poročevalci še pred fazo trialoga. Če bomo lahko dosegli soglasje, potem bo to koristilo vsem, ko bomo razpravljali s svetom. Hvala. Grazie, Katrine. La parola ora. Hvala lepa, Katrin. Gospod Krojcman. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitz. Hvala lepa, gospod predsedujoča. tudi sam želim podariti soglasje z kompromisnimi predlogi sprememb. Mislim, da gremo v pravo smer, čeprav imam še določene pomisleke. Najprej želim podariti stališče ALDE, kar zadeva izplačevanje finančne pomoči. Po mojem mnenju bi morali v vseh oziroma v večini eh, primerov zagotoviti, da bodo zasebne investicije bolj atraktivne. Prav tako se mi zdi zelo pomembno, da upoštevamo popraševanje pri odločitvah o projektih. Že prvič pa sem dejal, da moramo upoštevati tudi to, da bi povsod morali imeti podporo državljanov. Drago, široko poslovno povezavo moramo zagotoviti tam, kjer bodo to ljudje najbolje sprejeli. Ne smemo pa zapuščati MSP-jev, kajti MSP-ji so ponovadi odvisni od širokopasovne povezave in oni to potrebujejo, pogosto pa se nahajajo prav na podeželju. Predtem smo slišali, da si moramo zastaviti visoke cilje. Zastaviti si moramo cilje, ki bodo veljali tudi leta 2020. Zato vseeno pa moramo upoštevati tudi potrebo po zasebnih naložbah. Če si bomo zastavili previsoke cilje in nihče ne bo vlagal, zato ker preprosto finančnih sredstev ni, bomo prav tako storili napako. Moramo imeti visoke cilje, vsekakor pa morajo biti realistični. Ne smemo imeti tako visokih ciljev, da ne bi bili izvedljivi, kaj ti v mestih imamo sicer veliko popraševanja, lahko uvedemo zelo velika in hitra omrežja, vendar uvesti moramo ravnotežje med mestnimi središči in podeželjem. To je ena možnost. Zelo pomembno je tudi, da poskrbimo za tehnološko neutralnost. Definicijo imamo, definicijo odprtega dostopa mislim, da jo moramo spet uporabiti, ne pa, da tukaj ustvarjamo nove definicije. Tudi kar zadeva instrument za povezovanje Evrope, države članice zahtevajo dodatne reze proračuna in izgleda, da bo del s telekomunikacijami prva žrtev. Mislim, kako so povedali prejšnji govorniki, da je za Evropo zelo pomembno, da smo na tem področju v vodilnem položaju. Če naj bo to smiselno v Evropi, moramo doseči ravnoteže tudi med šipkejšimi in močnejšimi državami. Šipkejše države zahtevajo in potrebujejo pomoč na evropski ravni, zato moramo na to misliti vsi, tudi tisti, ki želijo krčiti evropski proračun gre za prihodnost Evrope. Hvala. Hvala. Um, Hvala lepa. Tudi sama se želim zahvaliti gospodu Tošenovskemu za poročilo. Kompromisni predlogi sprememb, o katerih smo govorili sporočevalci v senci, so rezultat dobrega dela in potrdim lahko vse, kar so povedali prejšnji govorniki, ko smo govorili o teh predlogih. Žal, in gospod Krojcman je to povedal, je del telekomunikacij pod vprašanjem sedaj v okviru proračunskih pogajanj. Jasno pa je, da je ta del in del programa, ki je namenjen e-upravi, odprtemu dostopu in priložnostih na teh področjih, da je to zelo potrebno. Zato vse pozivam, da navežete stike z državami članicami. To moramo rešiti. Podpiram visoke cilje gospoda Hökmarka, ambiciozni moramo biti in to se splača. Razloge je navedel gospod Hökmark, pa tudi drugi, ki so spregovorili danes. Tako večji predlog za instrument za povezovanje Evrope in kompromisni predlogi sprememb dopuščajo možnost za vključitev lokalnih oblasti. Javne, javna omrežja mm, za široko poslovno povezavo, ki omogočajo dostop zasebnim ponudnikom, so se izkazala za zelo uspešna v Evropi. Ločevati je treba tudi med lasništvom infrastrukture in zagotavljanjem storitev. To je bilo zelo uspešno v Južni Koreji, na Japonskem in Hongkongu. Velika pokritost je tam nekaj vsakdanjega. Dobro bi bilo, če bi ohranili to ločevanje med zagotavljanjem infrastrukture in zagotavljanjem storitev. Ta določba mora ostati v predlogu tudi za kasnejše stopnje in za konkurenco na trgu. Zato mislim, da bi bilo dobro, če bi ohranili to v kompromisnih predlogih sprememb. Podpiramo predloge o skupinah strokovnjakov in delegiranih aktih. Mislim, da potrebujemo mnenje čim večjega števila ljudi. Zelo dobro je, da je gospa Trautmann na to opozorila in uložila je veliko dobrih predlogov spremem po zvezi s tem. Kar zadeva storitve, o tem nismo govorili na zasedanjih poročevalcev v Senci. Komisija je najprej predstavila veliko projektov za zaščito otrok. Sama bi vse ali skoraj vse vzbrisala, razen tiste v zvezi z izobraževanjem uporabnikov. Delno zato, ker mislim, da to ni ustrezni proračun za to, prav tako pa je komisija izvedla projekt o otrocih EU na spletu in rezultati kažejo, da probleme ne bomo mogli rešiti samo z poučevanjem o uporabi interneta. Mislim, da bi bilo dobro, če počakamo na dejanske rezultate tega, s kakšnimi težavami se mladi srečujejo na spletu, preden dejansko namenimo finančna sredstva za reševanje teh težav. S tem denarjem lahko počnemo druge pametnejše stvari, še posebej v teh časih in še posebej, če bo proračun tako ali tako skrčen. Hvala. Grazie, Pilar del Castillo. Hvala, Pilar del Castillo. S tem smo končali s poročovalci v senci, zato bodo sedaj spregovorili člani odbora. Hvala lepa. Hvala gospodu Tošenovskemu in poročevalcem v senci za opravljeno delo. Mislim, da smo dobro sodelovali, dosegli smo visoko stopnjo soglasja. V veliki meri se strinjam s tem, kar smo slišali. Jasno je, da komisija spodbuja uporabo omrežij v Evropi in to je dobro. Danes govorimo o telekomunikacijskih omrežjih in koristi tega so ogromne. Vsem v tem sektorju, je to jasno. Vsi imamo vsak dan s tem izkušnje. Vidimo lahko, da je podatkovni prenos vedno večji. Številne študije obravnavajo leta 2017-2018. Takrat naj bi se prenos podatkov še povečal, Zato je dejansko treba uvesti določene spremembe v zvezi z dostopom do širokopasovnega interneta, dostop do videoposnetkov in tako naprej. Še nekaj moramo obravnavati. Ne gre le za to, da ta sredstva uporabimo za razvoj širokopasovnega interneta. Poleg tega, in to je zelo pomembno, ker nam daje manevrski prostor na področju storitev, mislim, da je nujno, da se posvetimo projektom povezanim s storitvami. Kar zadeva vzpostavitev digitalnih storitev, čezmejnih storitev, to je ključnega pomena projekte lahko povežemo s temi področji. Komisija je to opisala precej odprto. Nobene vrste projektov niso izključili. In če pomislimo na oblikovanje digitalne storitve, potem to dejansko zagotovi nov zagon in potrebe pri potrošnikih. temu se potem da še tretji, četrti, peti korak k procesu. Torej, ne gre samo za storitev, ampak da to sproži verižno reakcijo v sektorju. Zato mislim, da se moramo pospet, posvetiti temu vidiku zagotavljanja digitalnih storitev. prav tako želim omeniti problem. To želim sporočiti vsem kolegicam in kolegom. Govorimo o 100 milijonih evrov. Govorimo tudi o instrumentu za povezovanje Evrope. ta denar bi lahko tekel v druge sektore, naprimer v sektor prometa. Na področju prometa so vedno določene potrebe, to je jasno, seveda pa moramo upoštevati tudi to, kar je komisija predvidela za to področje, da se ne sme zgoditi. Govorila bom za svojo regijo in tudi druge spodbujam, da to storijo. Poskusite zagotoviti, da vlade ne bi krčile sredstev. To je seveda stvar, o kateri se bomo še pogajali, ampak kar zadeva sredstva za posamezne veje in sektorje, morajo ostati takšne, kot so. To je jasno. Brez tega bi lahko vse skupaj kar odpisali. Hvala. Sì, eh, la parola ora. Hvala, gospod Odi. Merci, madame la présidente. Euh, nous sommes sur un dossier euh, euh sur les. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Tukaj preučujemo vse evropska komunikacijska omrežja, ki so del dosjeja za promet in energijo, govorimo o petih milijardah evrov oziroma 50 milijardah evrov, še posebej o 9,2 milijardah za to področje. Mislim, da moramo v Evropi zagotoviti višjo stopnjo financiranja. Dejansko bomo potrebovali več milijard za potrebne naložbe v Evropi. to je pomemben dosje, ampak če si pogledamo večji infrastrukturni načrt, v zvezi s katerim se že oblikuje politični konsens, In ob tem upoštevamo tudi obzorje 2020, moramo poskrbeti, da bomo imeli zadostna sredstva, da bomo lahko zadostili potrebe v Evropi. Prav tako pa moramo preučiti tržno logiko. Sedaj pa še druga stvar, ki sem jo želel povedati. Mislim, da je zelo pomembno, da se dogovorimo o naslednjem. Če trg ne izpolnjuje svoje naloge, če ne izpolnjuje potreb, potem morajo oblasti poseči vmes za to, da gotovijo, da bodo državljani imeli dostop do širokopasovnega spleta, kjerkoli v Evropi za to obstaja ustrezna pravna podlaga. posegamo lahko na področjih z nizko demografsko gostoto, to so visokogorja in otoki. Mislim, da mora biti pristop utemeljen na evropski solidarnosti. Kar zadeva financiranje, mislim, da nismo dovolj časa namenili razpravi o financiranju države članice, so v 20. stoletju financirale vse večje tehnološke preboje, elektriko, parni motor in tudi železnico, naprimer. Veliko tega nas še čaka, trg temeli na tej logiki, ampak ne vključuje vseh področji. Naj vam podam primer svoje države. Moja država je v 20. stoletju financirala zagotavljanje električne energije povsod, tudi na podeželju, samo majhnim povišanjem mm, električnih oziroma stroškov za električno energijo. V rekordnem času smo zagotovili elektriko za vse državljane. Smo v času telekomunikacij in ne moremo oblikovati velikega finančnega sklada, ki bi zagotavljal finančne sredstva za uporabnike. To bi bila potem dobra osnova za solidarnost v Evropi. V svoji skupini sem v manjšini, kajti ko govorimo o davkih, je to zelo občutljiva tema. Vendar ljudem želimo dati upe. in poskrbeti, da bo cel kontinent imel ustrezen dostop do interneta. Zato potrebujemo ustrezna finančna sredstva, ki bodo tudi tržno usmerjena. Hvala lepa, gospod Odi. Sedaj pa komisija. Pozdravljam novega direktorja za komunikacije, Roberta Violo mislim, da je prvič danes tukaj. Pozdravljeni. Much, Hvala lepa, gospa predsedujoča. V čast mi je, da sem lahko tukaj. Že večkrat sem bil v parlamentu kot predsednik skupine regulatorjev in predsednik skupine regulatorjev za radijske frekvence danes pa prvič nastopam v novi vlogi. Hvala lepa za priložnost, ki ste mi jo dali. Hvala poročevalcu in poročevalcem v senci in tudi poslancem za opravljeno delo. Mislim, da smo danes imeli dobro razpravo. Danes poslušamo. Razprava je zelo pomembna. prebrali pa bomo tudi poročilo in nadaljne delo. Naj podarim, zakaj je ta program tako pomemben za Evropsko unijo. Ta program je samo začetna, začetna faza, samo še začetna sredstva so zagotovljena v primerjavi sredstvi, ki bi dejansko potrebovali. SEF bi lahko služil kot eh, multiplikator, minimalno 3 za nepovratna sredstva in do 5 za instrumente za financiranje. To pomeni, da bi spodbudili naložbe do 50 milijonov evrov. To pomeni, da govorimo o 20 do 25 odstotkih vseh sredstev, ki so potrebna za izvedbo tega projekta. To so sicer torej samo začetna sredstva, ki pa so zelo pomembna. Tukaj ne govorimo o potrebah posameznega sektorja. Program SEF IKT je program, ki bo družbo spremenil na boljše. Gre za možnosti za to, da bi zagotovili boljše e-storitve za državljane. Govorimo o tem, da bi povezali svoje MSP-je z računalništvom v oblaku. Računalništvo v oblaku popolnoma spremeni možnosti za konkurenco. Manjša podjetja lahko dobijo dostop do zelo zmogljivih računalnikov in visoko kakovostnih podatkovnih storitev. Ne glede na to, kje MSP je, je, ta MSP tako konkurenčen kot velika korporacija. MSP je pa so hrbtenica evropskega gospodarstva, zato je to zelo pomembno. Ne gre samo za izgradnjo infrastrukture. Dva elementa sta vključena v to. Infrastruktura in storitve. Ta dva elementa gre sta skupaj. Storitev brez infrastrukture ni infrastruktura pa brez storitev nima nobenega pomena. To je posebnost v dveh stebrih tega programa. Del storitev je odvisen od evropske razsežnosti. Kaj to pomeni? Brez podpore Evropske unije ne bomo videli vse evropskih storitev. Tukaj govorimo predvsem o državljanih v gibanju in podjetjih v gibanju. Tukaj govorimo o virtualnem gibanju. To pomeni, da lahko svoje poslovne priložnosti premikajo po Evropi, vzpostavijo lahko digitalno podjetje kjerkoli v Evropski uniji. To so možnosti za državljane, da lahko z e kartico potujejo in dobijo zdravstvene storitve kjerkoli v Evropi. To so zelo pomembna vprašanja, ki seveda presegajo preprosto vprašanje IKT. Oba elementa sta tudi ločena. Storitve imajo vse evropsko razsežnost, infrastruktura pa ima zelo lokalno razsežnost. Zakaj? Pri infrastrukturi govorimo o infrastrukturi za dostop. Dostop do širokoposobnega interneta je običajno zelo lokalne narave. Zato pozdravljamo to razpravo, da bi vključili lokalne oblasti in lokalne partnerje. To je zelo pomembno pri izgradni infrastrukture. Zavedamo se, da pri tej razpravi pademo v širšo razpravo finančne ovojnice večletnega finančnega okvira. SEF ne mm, govori o mm, porabi denarja, ampak o naložbah. Številne projekte lahko financiramo in v dolgoročni viziji bi lahko ti projekti bili zelo učinkoviti in učinkoviti če bi države članice zagotovila finančna sredstva za to, potem bi bilo konec koncu za njih to neutralno. Z vidika storitev pa bi lahko razmislili o prihrankih, ki jih lahko dosežemo, če uporabljamo e-tehnologijo, naprimer prihranki v vladnem sektorju, pa tudi na področju zdravstva. Prihranke na področju zdravstva lahko ocenimo kot zelo visoke zdravstvo bi bilo cenejše in bolj kakovostno. Če si pogledamo ta program, ga moramo preučiti še posebej v luči tega, kakšni so rezultati in kaj lahko dosežemo v smislu prihrankov javnih sredstev. Na koncu želim povedati, kaj se bo zgodilo, če ta program ne bo izveden po naših izračunih 50 milijonov državljanov ne bo dobilo širokopasovne povezave na kratek rok. Po naših ocenah je nekaj sto institucij, ki so aktivne na sektorju storitev in ne bodo dobile ustreznih finančnih sredstev za razvoj svojih dejavnosti s pomočjo računalništva v oblaku pojavlja se tveganje, da bodo MSP izključeni iz tehnologije in nadaljnega razvoja na tem področju. Široko pasovne povezave se v Evropi ne razvijajo tako hitro, kot bi si želeli. V času GSM-a smo bili v spredju. Danes je delež Evrope na področju napredne infrastrukture 4G 3 odstotke. To je žalostno, zato mislim, da bi morali dejansko razmisliti o tem. Zahvaljujemo se delu parlamenta. Mislim, da je parlament temu namenil veliko pozornosti, tako je prav, tukaj smo, da vam prisluhnemo. Hvala. Grazie a lei, dottor Viola, e gli auguri per il suo lavoro. Najlepša hvala, dottor Viola. Vse najboljše pri nadaljevanju vašega dela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 gotovo je, da bomo prispevali k dosegi ciljev. Želimo si tehnično kar se da visoke ravni. Pri tem pa moramo paziti na to, da ne bomo izpustili podeželje. Dostop do teh tehnologij mora biti omogočen vsem in skupaj s kolegi bomo izdelali kompromisne predloge. Prav tako bomo podali tudi predloge za financiranje, ki bodo omogočili kar se da širok dostop do širokopasovnih omrežij. Zato moramo seveda zagotoviti tudi finančna sredstva in upam, da bodo kolegi to tudi podprli. Hitra širokopasovna omrežja potrebujemo kajti to, kar bomo imeli danes, bo 2020 že zastarelo. Ta razvoj bo zadeval vse države in gospod Trautmann se je zauzela za to, da ne bi zanemarili podeželja, da bi dobili dostop do hitrih širokopasovnih omrežij. Mislim, da bomo morali pripraviti kompromisne preloge sprememb, vendar pa to verjetno ne bo prav dramatično, možno je vključiti v to tudi podeželje. Nove opredelitve, to bi preko ne zavrnil, kajti to bo samo še zapletlo zadeve. Mislim, da vsi, ki uporabljajo to možnost, vedo tudi, kaj posamezna opredelitev pomeni. Zahvaljujem se vsem, ki so podprli moje delo in želimo si seveda dobre odrežbe tudi zasebnega sektorja. K temu stremimo in na to se želimo pripraviti pri javnih predstavitvah. Lahko lahko prisluhnemo zasebnemu gospodarstvu, lahko podpremo njihove projekte. Mislim, da moramo tukaj biti prožni in prepričan sem, da bomo tudi v prihodnje lahko dobro sodelovali. Hvala lepa za dejavno sodelovanje in za dobre predloge. Kolego, hvala lepa. Grazie, la diskusione terminata. Najlepša hvala, gospod Tošenovski. S tem smo sklenili to razpravo kako bomo postopali. Glasovanje v odboru ITRE 5. novembra, na to pa obravnava na plenarnem zasedanju januarja 2013. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu, številka 15, sprememba direktive 2003-98 o ponovni uporabi informacij javnega sektorja. Pogledali se bomo priloge sprememb, sedaj pa veselo dobi gospod Kalfin, poročevalec. Hvala, gospa predsedujoča. Rad bi predstavil nekaj kratkih informacij glede tega, kje se trenutno nahajamo. Mnenje odbora moramo še izgodoviti. Dobili smo približno 130 predlogov sprememb. Če se ne motim, imamo sedaj angliško različico teh predlogov sprememb, niso še bili prevedeni. Nočem se spuščati v podrobnosti rad pa bi podal nek splošen pregled predlogov sprememb, ki so jih pripravili kolegi in kolegice. Mislim, da se večina teh predlogov sprememb nanaša na odpiranje dostopa do informacij, da so torej usklajeni s smernicami te direktive. Še vedno pa imamo nekaj občutljivih točk, ki smo jih že omenjali. Med drugim določanje cene, več predlogov sprememb se nanaša na cene, kaj naj bi vključili v ceno, ko gre za dostop. Potem postopki za upravičevanje cene. Zmanjšati moramo breme za javne ustanove, ki te informacije dajo na voljo. Sam pa predlagam, da gremo še korak dlje, če želimo resnično uvesti spremembe s pomočjo te direktive. Javni organi ne smejo zahtevati preveč in previsoke cene, poleg tega pa tudi druge zahteve ne smejo biti preveč stroge. Skupaj s poročevalci v senci si bomo pogledali vse predloge sprememb, poskušali bomo doseči kompromise, seveda bomo naredili vse za to, da bomo oblikovali besedilo, ki bo uživalo čim bolj splošno podporo. Trije odbori so predlagali svoje predloge, odbor za kulturo je že glasoval o svojih predlogih sprememb. Ta teden bo potekalo tudi glasovanje v odborih Imko in Juri, tako da bomo na koncu imeli vse, kar potrebujemo. Čim prej bomo tudi prevedli vse predloge spremke na to, da bomo, bomo lahko pričeli z oblikovanjem kompromisov. Mandat za pogajanja svetom bo sprejet 5. novembra tukaj v odboru ITRE. To pomeni, da bomo kmalo pripravljeni in poročevalcem v senci bom predlagal, da se verjetno srečamo ponovno v Strasburu, da si pogledamo predloge sprememb in da začnemo pripravljati kompromise. Tako da bomo na začetku novembra že pripravljeni na glasovanje v odboru ITRE. Sredi novembra smo, smo že določili datum za trialog s ciprskim predsedstvom in ta sestanek bo potekal 15. novembra. Dobra novica je ta, da želi ciprsko predsedstvo narediti čim daljši korak naprej, da bi zaključili ta dosje do konca leta. Delo bo intenzivno, ampak če je svet pripravljen na kaj takšnega, potem moramo seveda spoštovati njihovo željo in jim pomagati. V Strasburu bomo torej govorili o predlogih sprememb, začenši s 5. novembrom bomo uh, opravili glasovanje, zato se bomo pripravili na trialog, 15. novembra pa bo na to potekal trialog s svetom. To je naš časovni načrt. Hvala. Grazie, eh, Kalfine. Najlepša hvala, gospod Kalfin. To je časovnica, ki smo jo obravnavali, res je. Sedaj pa poročevalci v senci, ki so tukaj z nami. V imenu LS gospod Sedo Jelabert. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu gospodu Kalfinu za dokument. Kot je dejal, smo danes dobili vse predloge sprememb prevedene v angliščino nimamo dovolj časa, da bi se osredotočali na posamezne predloge sprememb. Želel pa sem dejati le, da bomo verjetno uspeli najti kompromise pri tistih glavnih temah, ki so eh, cene, neodvisni organi in še nekaj, kar je pomembno zame, ekskluzivna pravica v javno-zasebnih partnerstvih, še posebej, ko gre za muzeje, knjižnice ali javne arhive. Mislim, da imamo vsi enak končni cilj, zagotoviti želimo večjo uporabnost in dostopnost do informacij javnega sektorja. Verjetno bomo morali razpravljati tudi o tem, kakšne so lahko marže pri cenah. To je ena izmed eh, glavnih tem, ki sem jih obravnaval v svojih predlogih sprememb. V katerih primerih bomo dovolili povišanje cene prek določene stopnje. Še posebej pri tistih organih, ki morajo zagotavljati redne prihodke za notranje stroške ali pa v sklopu javno-zasebnih partnerstev. Pogovoriti se bomo morali o specifični zakonodaji, ki bi omogočila delovanje tovrstnih partnerstev tudi v prihodnosti. V Strasburu se bomo začeli pogovarjati o konkretnih predlogih sprememb. Upam, da bo poročevalec in poročevalci v senci lahko čim prej našli čim več kompromisov. Hvala. Eh, Najlepša hvala predstavnika skupine Alde ne vidim v dvorani, tako da besedo predajamo gospe Andersdotter. Za zelene, izvolite. Hvala. Rada bi se zahvalila poročevalcu za odlično delo, ki ga je opravil pri tem dosjeju. Večina predlogov sprememb mojih kolegov je prav tako zelo dobrih. Komisija je predlagala jasen predlog in sedaj imamo priložnost, da se pozon, po, podobno odzovemo tudi v parlamentu. Tekom zadnje izmenjave mnen sem dejala, da je svet podal neke, nekaj zanimivih komentarjev glede dostopa. Govorili smo o odprtih formatih in o tako imenovanih surovih formatih, ki so odprti formati. Pri nas smo pripravili nekaj predlogov sprememb, ki upoštevajo zamisli sveta, obenem pa ne izključujejo več različnih odprtih formatov, ki obstajajo, ki jih uporabljajo eh, različni eh, sveti, majhna in srednja velika podjetja, neprofitne organizacije in seveda posamezniki. Prosim vas, da podprete, podprete te predloge sprememb, ki spreminjajo člena 2 in 5 presenečena sem, da je prišlo do kontroverznosti glede tehnologije. Glede na to, da skupina LS ohranja formate, ki jih lahko strojno preberemo, prav, ampak vseeno moramo tukaj omogočiti določeno mero prožnosti. V nasprotnem primeru bodo MSP-ji v slabšem položaju. Podobno bodo v slabšem položaju tudi neprofitne organizacije, ki bodo imele manj prožnosti zaradi neodprtih formatov. Sami podpiramo komisijo in poročevalca. Veseli smo, da je skupina EKR pripravila predloge sprememb v odboru Juri, da bi zagotovila, da podatki javnega sektorja postanejo dostopni za javnost in uporabni, potem ko poteče njihova ekskluzivnost določena v pogodbi. Tudi v tem odboru smo pripravili podoben predlog spremembe. Škoda bi namreč bilo, da bi javno-zasebna partnerstva imela monopol nad podatki. Javne RTV, o tem sem že govorila v tem odboru, trenutno so javne RTV izuzete v tej direktivi. Brez razloga pripravljajo RTV vsebine z javnimi sredstvi in te vsebine, ti podatki so nedostopni. To bi morala biti priložnost za mlade, da sodelujejo v vseh medijih in uporabljajo vse mediji, ki jih nadzorujejo takšna, takšne organizacije. S tem bi nadaljevali razvojom javnega prostora, ki smo mu bili priča v Evropi v zadnjem stoletju. Pogosto za številne ljudi, kot sem naprimer sama, rojena leta 87, ne poznamo veliko vsebin, razen mogoče kakšne nemške odaje, ki jo je nekdo dal na YouTube. dostopam le do 30 sekundnih posnetkov, ki jih je nekdo dal na YouTube, na splet, na primer. Drugega dostopa pa nimamo. Ko govorimo o omogočanju dostopa do javnih arhivov, bi morali prav tako skrbeti za boljšo situacijo. Naprimer, ko dajo eh, švedski organi, švedska RTV, na voljo dostop v na, na švedskem, sama tega dostopa ne morem uživati, ker večino časa preživim v Belgiji. Ampak morda bi na ta način lahko zgradili skupno identiteto v Evropi za mlade. Veliko je umetniškega potencijala, kulturnega in socialnega potencijala, ko govorimo o javnih RTV. Gre tudi za socialni razvoj in kohezijo v Evropi, ki jo potrebujemo. Ne moremo omenem prositi mlade, da se učijo o zgodovini, da so poučeni o zgodovini, ne omogočamo pa dostopa do takšnih podatkov. Prosim, podprite vključitev javnih RTV v direktivo o ponovni uporabi javnih podatkov. Veliko stvari lahko pridobimo na ta način. Hvala. Najlepša hvala nihče drug ne prosi za besedo, če se ne motim. Zato se lahko obrnemo na Evropsko komisijo. Gospod Sverem. Hvala, gospa predsedujoča. Kot sem dejal že v preteklosti, moram še enkrat povedati, da smo zelo zadovoljni s podporo z vseh strani parlamenta. Še posebej bi se rad zahvalil poročevalcu za njegov trud in za odprtost do kompromisov pri predlogih sprememb, ki bodo pripravljeni do trialoga, ki ga načrtujemo. Pozdravljamo podporo parlamenta ki uživajo predlogi komisije. Ena ali pa dve državi članici še nista popolno prepričani, če so takšni odprti podatki res upravičljivi in dobri. Smo torej v zadnjih fazah teh začetnih pogajanj. In v tej fazi moramo zagotoviti, da so te zamisli splošno podprte zakonodajnega vidika, ampak mislim, da bodo osebe, ki so danes tukaj v dvorani, prav tako delali v tej smeri. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Kalfin, imate še kakšen končni komentar mogoče? Eh, Dva stavka. Rad bi se zahvalil poročevalcem v senci, še posebej Salvadorju in Ameliji, ker vlagajo v ta dosje veliko dela. Gre za pomembno tem, temo, ki lahko ustvari veliko priložnosti za mlade. Slišali smo predlog glede javnih RTV. Mislim, da moramo ta zanimiv predlog jemati zelo resno. Lahko namreč privede do ogromnih novih možnosti. Seveda moramo razjasniti vprašanje pravic intelektualne lasnine, ampak po mojem mnenju je najboljše, da so te javne informacije, ti javni podatki čim bolj dostopni. Mislim, da bomo lahko pripravili kompromise ki ne bodo razvodenili predloga komisije, ampak ga bodo okrepili. In o tem se bomo lahko na to pogovarjali in pogajali s svetom. Hvala. Hvala. S tem smo zaključili to razpravo. Glasovali bomo 5. novembra, kot je dejal poročevalec. In na ta način smo zaključili z dnevnim redom v jutranjem delu razprave. Popoldan se nam bo pridružila komisarka Gegen Quinn. Govorili bomo o mednarodnih raziskavah in inovacijah. Se vidimo popoldan.